temi, če potem vam ne morem dati besede, ker moramo začeti glasovanje. Gospod Ransdorf, boste govorili o isti temi? It is, it is da, gre za to temo. Vem, da je nagrada Saharova zelo pomembna.